moramo, da evropski državljani ne bodo zaskrbljeni. Dokazati moramo, da so evropske vrednote v osrčju našega projekta in da bodo tam tudi ostale. Hvala lepa. Peril. Najlepša hvala. Mino ECR, gospod Kirkhope, za eno minuto. Gospa komisarka, ta razpoložljivost.